Želel bi izraziti solidarnost celotnega parlamenta z gospodom Karimom, e, izražam tudi mojo podporo in pa podporo predsednika Šulca. Naj povem, da je gospod Kolarska Bobinska, Albertini, Leonardi, Sasoli so podpisali pisno izjavo v podporo Evropskega dneva spomina in ta izjava je dobila dovoljšno podporo za to, da bo objavljena v zapisniku naslednjega zasedanja. Gospod Albertini ima prvo, prvi dobi besedo. Hvala lepa. Gre za vprašanje pravičnih. Želimo se spomniti na pravične, ki so nam pomagali med drugo svetovno vojno. Oni so del svetovne človeške dediščine. niso želeli prepoznati sovjetskega totalitarnega režima, enačili so ta režim z nacističnim. Eh, in eh, mislim, da bi morali tem ljudem posvetiti poseben dan. Posvečamo dneve tudi drugim masakrom in genocidom danes so ljudje in pa eh, so moški in pa ženske, so se takrat pripravljeni bili odpovedati svojim življenjem, borili so se ne glede na svoja politična ozadja in eh, zahvaljujem se kolegom za vso podporo. Hvala, gospod Albertini. Sedaj pa glasujemo o poročilu Morera. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali?